Herr Präsident! Gospod predsedujoči. Die Sitzung ist wieder eh, Nadaljujemo s zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo, ima kdo kaj proti. Temu ni tako, s tem smo potrdili zapisnik eh, Ima nekdo, uh, ima kdo kakšno kritiko tega zapisnika? Ne? Potem smo zapisnik, kot sem začel, uh, sprejeli. Sedaj nadaljujemo z uh, razpravami o primerih kršitev človeških pravic, demokracije in načela pravne države po členu 122 poslovnega Evropskega parlamenta. Najprej primer Gilata Šalita. Najprej bodo dobili besedo avtori te resolucije, prvi je gospod Belder, dve minuti. Dank u wel, meneer de voorzitter. Rond Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Okoli osme ure danes zjutraj sem v parlamentu šel na spletno stran Gilata Šalita in to, kar me je presenetilo, je, da sedaj že 333 dni, 12 ur in uh, eh, 20 eh, minut že čaka na osvoboditev. Ves čas je v popolni izolaciji, nima stikov s svojo družino. Na tej isti spletni strani sem naletel na citat uh, knjige Jeremijeha iz uh, svetega pisma, kjer je povdarjeno, da bodo božji otroci slej kot prej maščevani. Menimo, da je treba eh, gospoda Šalita osvoboditi. Gospod predsedajoči, komisar, danes dopovdne smo že govorili o tej temi, o Giladu Šalitu in včeraj popovdne sem mu dal sporočiti, da je naša želja in odločenost, da ga čim prej osvobodijo. Na podlagi naše razprave in na podlagi te resolucije bomo vsem dali vedeti, da je treba preko visoke predstavnice Evropske unije tudi v svetu nekaj storiti. Včeraj sem že govoril o tem in zahteval, da je Gilada Šalita in njegov primer treba eh, postaviti v središče naše pozornosti. Zanesem se na vas, računam na vas. Na Bližnjem vzhodu ne smemo eh, diferencirano obsojati in ocenjevati ljudi. Psalm 126, prvi. A, eh, vers eh, molitve rabina je tisti, ki si ga moramo priklicati v spomin. Hvala. Naslednja je gospa Riz, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod eh, eh, eh komisar, gospod eh, eh, eh, Gilat Šalit. Je, bilo mu je 19 let, ko so ga eh, ugrabili in sicer tam, kjer se je nahajala njegova enota. Eh, se, eh, že štiri leta živi brez zdravnika, brez odvetnika, brez pošte, eh, tudi nobene ženevske konvencije, ki bi mu bila eh, na voljo eh, in živi. Eh,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 Gre za mladega moža, ki je sramežljiv, tako tudi kot njegov oče, ki smo ga eh, srečali in eh, eh, veseli smo, da je danes tu med nami. In ta mladi mož, če ne bi bil že štiri leta odrezan od sveta in od svoje družine, živeč v luknji, bi lahko živel na svobodi. Tu je tudi bližnji vzhod in izmenjava zapornikov. In in eh, Evropski parlament si je edini, da je potrebno eh, omogočiti pomagati mlademu francozu, mlademu izraelcu, mlademu evropejcu, eh, da pride na svobodo. In kolega, ki je avtor te resolucije in tudi gospa Eseja, gospod Kon Bentit, George Tenek, Adrian Severin in Provera. In tako da Eh, eh, z, tako da bi eh, lahko zahtevali osvoboditev, osvoboditev Gileda Šalita z vso močjo in zato, da pokažemo, kakšna je teža 500, 500 milijonov evropejcev, ki jih tu predstavljamo. Hvala, kolegica Riz. Naslednji minuto in pol kolega Derosa. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam to rezolucijo vseh političnih strank, ki zahteva osvoboditev eh, desetnika Gilada Šalita, ki je od eh, leta 2006 eh, v zaporu, potem ko ga je ugrabil Hamas. Govorimo o tem primeru ne kot o političnem ping-pongu, temveč o humanitarnem primeru. Seveda se zavedamo trpljenja eh, Izraelcev, pa tudi palestincev, vendar ženevske konvencije morajo spoštovati vsi, v tem primeru obe strani. Ni prav, da se mu zanikajo pravice, ki izhajajo iz statusa eh, vojnega ujetnika. Njegova družina ni v stiku z njim in to seveda vpliva verjetno na njegovo psihološko in eh, fizično zdravje. Tudi sto eh, palestinskih pripornikov zadržujejo izraelci in Cela vrsta jih je že več kot 20 let v priporu. To so vse žrtve, ki eh, so žrtve mm, na nek način eh, prvotnega dejanja se strani Hamasa. Mislim, da so to vsi ljudje, ki zaslužijo eh, spoštovanje svojih pravic ko bo Cathy Ashton v prihodnosti obiskala regijo, jo prosim, da eh, obišče tudi Gazo in da se zauzame za, za izpustitev Gilada Šalita, pa tudi palestinskih pripornikov. Hvala. Hvala, kolega Derosa. Naslednji je Charles Tenok, eno minuto. Predsedujoči, vodnik eh, Gilada Šalita, fanatiki Hamasa, držijo v priporu že več kot tri leta. Hamas trdi, da pri tem spoštujejo sicer njegov status kot eh, vojnega ujetnika, istočasno pa kršijo ženevske pogodbe. Ne glede na njegov status, pa ga kruto Eh, držijo priprtega v gazi, nima nobenega stika z zunanim svetom in tudi Rdeči križ, kot predvideva Ženevska konvencija, nima dostopa do njega. Pred letom in pol smo na video uh, videli, da je še živ in Hamas trdi, da je še danes živ, vendar ga je treba tako izpustiti in uh, treba je ustrezno mednarodnemu humanitarnemu pravu uh, Eh, zagotoviti njegovo bivanje v priporu. Teroristična organizacija, kakršna je Hamas, je nekaj, kar moramo obsoditi, obstoj in delovanje in šele potem, ko bodo spustili Gilada Šalita iz pripora, se bomo lahko pogovarjali z njim. Hvala, naslednja je gospa Esaja. Hvala, predsedujoči. Kater v parlamentu pripravljamo resolucije, ki so povezane s Bližnjim shodom, se težko dogovorimo, vendar tokrat je situacija povsem drugačna. Položaj Gilada Šalita je humanitarno vprašanje in od trenutka, ko so ga pred štirimi leti ugrabili, ga sedaj eh, zadržujejo na neznanem mestu v Gazi, pri čemer pogoji, pod katerimi je priprt, kršijo vse ženevske konvencije. Zato zahtevamo takošnjo spustitev Gilada Šalita. Če nič drugega, pa morajo njegovi a, eh, družinski člani, pa tudi Rdeči križ, dobiti dostop do njega. Iz njega ne smemo narediti neke žogice, s katero se igramo v pogajanjih, z morebitnih pogajanjih z Hamasom. Lady Ashton mora, ko bo v prihodnosti šla na ga, v gazo, zahtevati njegovo takošno spustitev. Hvala, kolegica Isaja. Sedaj pa Hadži Georgiju, dve minuti in pol. Gospod eh, predsedujoči, včeraj sem skupaj s kolegicami in kolegi sodeloval na sestanku na katerem je bil prisoten tudi oče Gilada Šalita. In nihče, ki je bil na tem sestanku, ni mogel oditi eh, hladen z tega srečanja, ko smo slišali, pod kakšnimi pogoji držijo Gilada Šalita. Gilad Šalit, izraelski vojak, ki so ga 25. junija 2006 na izraelskem ozemlju ugrabili, je sedaj. Eh, vojni ujetnik v skladu z tretjo Ženevsko konvencijo, kar pomeni, da mora imeti stik z zunanim svetom, da, mo, da morajo z njim ravnati humano in da morajo njegova družina dobiti informacije o tem, v kakšnem stanju je in ga mora imeti možnost obiskovati. Upamo, da bodo gila, da šalita čim prej osvobodili. Vendar, gospe in gospodje, ne glede na to, kar sem povedal, bi bilo nepolitično od nas, če bi verjeli in pričakovali, da na to vprašanje lahko gledamo ločeno od dejstva, da je veliko palestinskih eh, pripornikov v izraelskih zaporih in tudi to je humanitarno vprašanje. Gilatu Šalitu bomo vzbujali uh, iluzije in lažno upanje na izpustitev, če ne bomo gledali tudi na drugo stran ne bi bilo prav, da mu damo lažno upanje, če se bomo osredotočili samo na njegov primer, kajti na ta način bi eh, enostransko samo poskušali nekaj doseči, kar pa ne gre. Pravim, da je več eh, deset eh, palestinskih otrok, eh, ki so mlajši od 16. leta starosti v izraelskih priporih in to je seveda prav tako humanitarno vprašanje. Res je, pravijo nekateri, Gila Čalit živi v luknji, ja, ampak cela Gaza se bojim, da je ena sama luknja, črna luknja. Eh, pol milijona palestincev, ki eh, živijo na Gazi, je mm, izpostavljena kolektivnemu kaznovanju. Več kot 1700 eh, pripornikov palestincev je v izraelskih zaporih. Ogromno jih je mlajših od 16 let. Od leta 1967 so Izraelci priprli več 100 tisoč palestincev. Torej, zahtevamo spustitev Gilada Šalita, vendar bi bilo naivno, če tega primere ne bi povezali s celotnim položajem v Palestini in edina regija, ki ima ministra za zapornike, je Palestina. To tudi morda je vredno uh, eh, povdarjati. Upamo, da bo ta primer torej čim prej rešen. Sedaj pa kolegica Kil Nilsen, minuta tri. Hvala, gospod predsedujoči. Resolucija eh, o vodniku Gila Dušalitu, ki, ga, ki jo sedaj eh, preučimo, je še ena izmed resolucij, ki se jih sprejema v Evropskem parle, eh, parlamentu v zvezi z razmerami v bližnjem in na srednjem vzhodu. Eh, in, eh, eh Šalita je potrebno čim hitreje izpustiti in eh, resnično upamo, eh, iskreno upamo, da bo do tega prišlo. In eh, mladi francoski palestinec, ki ga ki, ki je torej priprt že vršta eh, čas eh, ob kršenju mednarodnega prava in konvenciji o eh, pravicah, pravicah otrok mora biti izpuščen. Abdula Aburada, torej potrebno ga je osvoboditi. Izvoljeni predstavniki, potem člani, tudi drugi člani, naprimer Barbuti, morajo tudi biti izpuščeni. In, potrebno je zagotoviti na Bližnjem vzhodu spoštovanje človekovih pravic in se ne dopuščati, da se zatekajo k, k ubojem, kot naprimer ta, ki se je zgodil v Dubaju. To samo še otežuje osvoboditev Gilada Šalita. Hvala, gospa Kiel Nielsen. Sedaj pa so na vrsti govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospa Basesko, eno minuto. Drugič v zadnjih dveh tednih govorim tukaj pred vami o Giladu Šalitu, kar uh, pomeni, da opozarjam na potrebo po razrešitvi tega problema že dolgo časa. V Evropski uniji smo zainteresirani za uh, humanitarno pravo na, v Gazi in na podlagi ženevskih konvencij ne sme nihče biti priprt, pa naj je palestinec ali izraelec. Njegov oče vedno znova povdarja, da njegova družina nikoli ni bila politično angažirana. Niso sami krivi za to, da so se znašli v tem položaju in zato jim je treba pomagati dve prijateljski državi bi želeli, da živita ena poleg druge. Že dve leti se sedaj pogajamo za izpustitev Gilada Šalita. Celo vrsto kontroverznih predlogov je, smo slišali, da naj bi zamenjali Gilada Šalita za tisoč palestinskih eh, pripornikov. Hvala. Naslednja je kolegica Sehnalova, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Primer Gilata Šalita je postal simbol frustracije in brezupa na Bližnjem vzhodu, tako za prebivalce na tem območju, kot tudi za mednarodno skupnost. Gilat Šalit je nekdo, katerega usodo z skrbljeno uh, spremljamo, medtem ko je cela vrsta prebivalcev uh, bli, eh, Srednjega vzhoda danes tudi žrtev eh, konflikta. Vse norme mednarodnega prava so nekaj, česar ne moremo nadomestiti, če ni humanost eh, v ospredju. Poskušajmo spremeniti politični pristop, poskušajmo uh, občutiti trpljenje družin zahtevajmo uh, spustitev Gilada Šalita in vseh ostalih pripornikov, ki so v zaporu, ne da bi jim sodilo sodišče. Kompromis je treba biti pripravljen doseči, če hočemo narediti korak naprej. Hvala, kolegica Sehnalova, sedaj pa uh, gospa Auken, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Razprava danes popovdne kaže, da hočemo imenu dati obraz in kaže, da hočemo pokazati sočutje in solidarnost s konkretnim človekom in zato govorimo danes o gila dušalitu. Želela pa bi seveda, da enako obravnavamo vse ostale, vse tiste pripornike, na tisoče jih je, ki so ločeni od svojih družin. Palestincev, ki, uh, ima, ki jih držijo v priporu pod nespremljivimi pogoji v eklatantnih kršitvah mednarodnega prava. Seveda bomo naredili vse, kar je v naši moči in to tudi delamo, da bi spustili Gilada Šalita na prostost. Ampak istočasno moramo gledati na problem kot celoto. Ne gre samo za eno ime, temveč gre na za tisoče uh, žrtev tega velikega konflikta, ki so se znašli v priporih. Vzrok tega konflikta je treba eh, si predočiti in ga razumeti. Če mi tukaj ne bomo tega naredili, potem se ne samo bo nadaljevala zasedba Gaze, temveč bo cela, cela Palestina ostala zasedena in ti dve državi, za kateri želimo in upamo, da bosta enkrat lahko miroljubno so obstali ena poleg druge, morata dobiti možnost skupno rešitev moramo najti in upam, da bo tudi gospa Ashton kaj naredila za to, da Evropska unija ne bo samo plačevala, plačevala in plačevala, temveč dosegla tudi napredek. Hvala. Naslednji dve minuti kolega Bontes. Gospod predsedujoči, 25. junija 2006 so ugrabili vojaka Gilada Šalita, teroristi ki so prišli iz Gaze. Od takrat ga uh, kaznuje Hamas uh, eh, z priporom. Gre za človeka, ki je izoliran, ki uh, sedi v temni ječi in celo rdeči križ ne sme uh, ga obiskovati. Videti je, da tokrat sta Izrael in Evropa v enem in istem čovnu. Vsi skupaj smo žrtve terorističnih napadalcev. Izrael je na fronti, prvi črti tega spopada in v Izraelu in v Evropi šteje vsako človeško življenje. Za islamiste pa niti tisoč eh, človeških življenj ne pomeni nič. Šalita je treba osvoboditi če hočemo, da bo do Izraelci spustili tisoče palestinskih pripornikov, vendar med njimi ne smejo biti teroristi. Ne želimo, da bi teroristi triumfirali uh, s svojimi metodami in cilji, kajti to bi pomenilo verjetno še več eh, nasilja, terorja. Neodgovorno bi bilo torej, če bi sedaj zahtevali od Izraela, da, da tega talca eh, nekateri izrabljajo za eh, spuščanje teroristov. Ne glede na to, kje smo v Amsterdamu, Parizu, Bruslju, vsekakor moramo vedno in tako je ugotoviti, da je Hamas treba kaznovati in Gilada Šalita je treba spustiti in eh, na ta način doseči premik v tej zgodbi. Istočasno moramo prepovedati vstop vsem predstavnikom Hamasa v Evropsko unijo, tudi tistim, ki še niso na seznamu teroristov Evropske unije. Hvala. Naslednji je gospod eh, Kelan, eno minuto. Hvala. Tega mladega človeka držijo v priporu za več kot 1400 eh, dni, ne da bi pri tem spoštovali katerokoli mednarodno pravo tudi rdeči kr, eh, križ nima dostopa do njega. Mislim, da je to primer, ki ga je treba gledati in reševati izključno kot človeško tragedijo. Vesel sem široke podpore v Evropskem parlamentu za to razpravo in vesel sem uh, toplega sprejema, ki so ga naši kolegi včeraj izrazili uh, šalitovemu očetu. Šalit ne sme postati neke vrste uh, Um, kocka na igralni uh, mizi. Moramo zagotoviti vse, da ga brezpogojno izpustijo in da dosežemo, da ne bodo Hamasovci še naprej ugrabljali ljudi. Hvala. Hvala, kolega Kelam. Sedaj pa gospod Kačmarek, eno minuto. Šonce, šanovni panjstvo. Gospod predsedajoči, gospe in gospodje resolucija, o kateri sedaj razpravljamo, ni politična. Nismo tukaj zato, da bi rešili bližnji vzhodni konflikt. Ne, to, kar želimo narediti, je vrniti nedolžnega človeka njegovi družini. Ne vem, ali se zavedamo, ali je eh, krok staršev eh, organizacija, ki jo poznate. To je eh, organizacija palestincev in izraelcev, staršev, ki so izgubili svoje otroke. Danes smo tukaj zato, da eh, oče Gilata Šalita ne bi postal še eden med tistimi, ki je izgubil svojega otroka. Želimo izpustitev Gilata Šalita, zato ker ne verjamemo, da eh, sredstva upravičujejo cilj. Ukrepi, akcije, ki so povezane z eh, terorizmom, je nekaj, kar moramo obsojati in organizacije, ki hočejo naše spoštovanje, ne smejo držati pripornikov te vrste v svojih vrstah. Hvala. Hvala, kolega Kacmarek. Sedaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Najprej dajem besedo gospodu Bredi. Ja. Um, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă... Hvala lepa, predsedujoči. strinjam se s tistimi v tej dvorani, ki zahtevajo nemudno izpustitev Gilada Šalida, tako tistimi, ki so to povedali danes kot včeraj. Zelo sočustvujem z njegovo družino. odgovarjam tistim, ki sprašujejo, zakaj imamo resolucijo na to temo in zakaj ravno zdaj. Kolegi so spomnili na to, da bo kmalo minilo, da bodo kmalo minila štiri leta, odkar je bil Gila Čalit zaprt v eh, krutih razmerah in z nespoštovanjem eh, mednarodnega prava ter ženevskih konvencij. Kakor si lahko predstavljamo, vsak dodaten dan zapora pomeni trpljenje za Gileda Šalita in njegovo družino. Prav tako je to evropski državljan, gre za evropsko žrtev terorizma. In zato je tako primerna ta resolucija zaradi vseh žrtev terorizma. Hvala lepa, kolega Breda. Sedaj pa gospa Gomeš. Hvala lepa. Najprej eh, izrazam eh, sočutje družini Gilada Šalita, podpiram njihovo prizadevanje, da bi izpustili Gilada Šalita. Eh, to je tudi sporočilo, ki ga pošiljamo s to resolucijo. Eh, kakor je povedalo poročilo Goldstone, menimo, da je upravičen do statusa vojnega zapornika eh, in enako bi moralo veljati za tiste zapornike, ki so zaprte v Izraelu, tudi otroke. Želimo si, da bi vsi ti bili uh, izpuščeni. Želimo si, da bi bil izpuščen Gila Čalit in pa tudi vsi uh, Um, palestinci, tako moški kot ženske. Samo na ta način lahko dosežemo mir v tej regiji. Pozivamo Catherine Ashton, da naj vsa prizadevanja usmeri v izpustitev Gilada Šalita in pa drugih palestinskih uh, vojnih ujetnikov, zlasti mladih ljudi. Hvala lepa. Hvala kolegica Gomez, zdaj pa gospod Črnecki. Hvala predsedujoči. Primer Gilada Šalita ima neko osebno razsežnost. Gre za tragedijo zelo mladega človeka. Enako je star kot, naprimer, moj sin. zato gre za tra tragedijo celotne družine tega vojaka, ki pa ima tudi uh, politični vidik. Jasno nam postane, da ta črno-bela slika, eh, torej to enostransko prikazovanje situacije, da se to osredotoča samo na palestinske žrtve, ampak to ni objektivno, to dokazuje ta primer. Zato moramo danes zahtevati izpustitev tega mladega moškega eh, in to z vso odločnostjo. Tisti, ki streljujejo rakete, naj prevzame odgovornost za takšne primere. Naj vas obozorim na to, da nimamo veliko časa, zato bo dobila beseda samo še kolegica Korhola.

v vseh političnih skupinah podprli eh, to resolucijo. Gre za spoštovanje mednarodnega prava in pa človekovih pravic. Hvala lepa. Dobili smo sedem osnutkov resolucij, razprava je s tem zaključena, glasovali bomo po zaključku razprav. Joj, oprostite. Oprostite na koncu še gospod Potočnik. Thank you. Hvala. Predsedujoči, poslanci, primer ugrabljenega izraelskega vojaka Gilada Šalita zelo skrbi celotno Evropsko unijo. Moja prejšnja kolegica Benita Ferrero Waldner je zahtevala izpustitev Gilada Šalita e, že 5. E, julija 2006, torej manj kot dva tedna po njegovi ugrabitvi, je zahtevala njegovo izpustitev tukaj v Evropskem parlamentu v okviru zaključkov sveta GARK septembra 2009 je Evropska unija vedno znova pozvala tiste, ki so zaprli Gilada Šalita, da ga naj izpustijo. Zato podpiramo današnjo resolucijo Evropskega parlamenta, ki zahteva izpustitev Gilada Šalita. Kakor številne človekoljubne organizacije smo ocenili, da so pogoji Eh, v katerih je zaprt gila čalit v neskladju z mednarodnim pravom. Eh, pozivamo eh, Palestino, da naj izboljša te razmere in da naj dovoli delegaciji Rdečega križa, da ga obišče. Prav tako se zavedamo, da obstajajo pogajanja o izpustu, podpiramo vsako takšno prizadevanje in upam, da bomo pri tem uspešni in uh, lahko vam zagotovim, da bom vaše jasno sporočilo predal tudi Catherine Ashton. Seveda uh, sočustvujemo za družino Gilada Šalita. Vem, da je oče Gilada Šalita ta teden obiskal Evropski parlament in uh, eh, kakor sem slišal, ta trenutek sedi tukaj v dvorani. Želim mu zagotoviti naslednje. Lahko mu zagotovim, da um, sočustvujemo z njim in prav tako tudi z ostalimi, ki trpijo posledice tega dolgoročnega konflikta. Hvala lepa, komisar Potočnik. Razprava je zaključena. Še vedno smo dobili sedem osnutkov resolucije o katerih bomo glasovali po zaključku razprav. Naslednja tema je stopnjevanje nasilja v Mehiki. Najprej eh,